odbora za proračun. Hvala lepa, hvala spoštovani kolega iz odbora za pravne zadeve. Zahvaljujem se tudi vsem vam, ki ste zastavili vprašanja, eh, slišali smo odgovore. Hvala lepa tudi vam, eh, gospa kandidatka za podpredsednico pogosto smo imeli občutek eh, oziroma vtis, da niste imeli na voljo dovolj denarja za posredovanje svojega sporočila. Sedaj imate pet minut, da to dopolnite. Še enkrat, eh, gospa kandidatka za podpredsednico, za jasnost vaših odgovorov. Hvala tudi vnaprej za eh, vašo sklepno izjavo. Merci. Eh... Uh, Hvala lepa. Preden podam svoje sklepne misli z dovoljenjem predsedstva, bi se želela zahvaliti tolmačem, ki eh, vedno opravijo zelo dobro delo. Uh, in actually,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 veselim se petih let pred nami in sicer verjemite mi kot vaša, eh, vaš partner in eh, sicer želim sodelovati z vami na redni, eh, redno. Sedaj pa nekaj sporočil. Prvič, želim se vam zahvaliti, ne le zato, ker ste mi namenili svoj čas, v okviru eh, te razprave, ki se mi je zdela zelo konstruktivna in eh, me je navdihnila, pa tudi pri tej interakciji danes z mnogimi izmed vas tudi že pred tem zaslišanjem, sem dobila občutek, da je tisto, kar nas eh, povezuje, pravzaprav uh, to globoko, iskreno prepričanje, da lahko naredimo še kaj več za evropske državljane. In to eh, me je sedaj privedlo do druge misli. Eh, vidim nas kot ljudi, ki so v službi ljudi, v službi državljanov. In mislim, da to lahko storim najbolje, če imam odprta všesa, eh, da če sem odprtega duha in odprtega srca da vas poslušam, da poslušam eh, tudi ljudi, ki posredujejo na svete in eh, seveda se bo dogajalo tudi to, da se ne bomo strinjali in to se dogaja. Vendar pa mora to potekati tako, da resnično delamo skupaj, da prisluhnemo eni drugim kaj ti, nihče od nas. In uh, eh, naprimer, eh, niti komisija, niti svet, niti parlament sami zase ne morejo narediti uh, tistega največ za državljane. Skupaj pa to lahko dosežemo in bomo. Hvala lepa. appartient maintenant. Sedaj so na vrsti trije predsedniki eh, treh odborov za nekaj besed. Predtem pa naj obvestim koordinatorjem, da bo eh, skupna seja proračun, eh, nadzor nad proračunom in eh, pravne zadeve, sestane, ki se bo odvijal da, danes zvečer in sicer v dvorani ASPG 3. Še enkrat najlepša hvala, gospa kandidatka za podpredsednica, za vaša pisna pojasnila in za vaša pojasnila tukaj in odgovore na 43 vprašanj. Kot vi, tudi mi sami želimo eh, pravzaprav delovati še bolje eh, v interesu naših državljanov. Proračun predstavlja en odstotek bruto domačega proizvoda. In ravno zato, ker je skromen, ga je potrebno obravnavati z, z veliko občutljivostjo. Smo v novem sklicu, tu je tudi uh, vsa prtljaga, če lahko rečemo, odprej nasledstvo. Uh, Eh, eh, nasledstvo in tisto, kar je potrebno narediti za vidika 120 eh, milijard in tisto, kar zapade v plačilo 3 do 4 milijarde do konca leta. Kar pomeni, da bomo zelo hitro morali priti do strukturnega odgovora za plačilo neporavna, neporavnanih plačil zato, da se eh, pravzaprav eh, plača ta dolg. In eh, zaveze so sprejete, sedaj je prišel čas, da se preide k dejanjem. Hvala lepa za vaše prispevke. Seveda bi bilo v določenih ozerih še preuranjeno od vas pričakovati podrobne odgovore. Tu je tudi večletni finančni načrt. Eh, oziroma okvir, okvir je bil sprejet pred volitvami, sedaj pa je potrebno narediti vse, da bo čim bolje eh, pravzaprav izpolnil pričakovanje evropejcev za vidika konkurenčnosti, pričakovanja glede rasti, glede eh, polne zaposlitve in tudi blagostanja to sem želel povedati v imenu odbora za proračun o 300 milijard. Eh, glede tega bo mnogo vprašanj v naslednjih tednah. In eh, prav gotovo pa bo eh, zlasti hitro potrebno podati vaše mnenje, gospa kandidatka, za podpredsednico v naslednjem obdobju. Hvala. Ja, lahko zaključim kar z vašimi zaključnimi besedami. Res lahko naredimo več. In danes smo vam, mislim, da jasno pokazali, kje mislimo mi, da bi tudi komisija lahko delala bolje. Ne dvomite, da v vas vidimo partnerko pri reformah. Gre pravzaprav res za reformno komisijo, ki po desetletjih poskuša razbiti obstoječe strukture, upam, da nam bo vsem skupaj uspelo in se veselimo sodelovanja z vami. Legal. V imenu odbora za pravne zadeve, gospa Georgijeva, se vam zahvaljujem za vaše odgovora. odgovore. Prepričan sem, da smo s tem dobili dovolj informacij in imamo v rokah dovolj elementov, da lahko uh, uh, preidemo k evalvaciji in uh, ta sestanek bo uh, potekal ob 18. uri v dvorani ASP G3. Hvala lepa, gospa kandidatka